in Ciper enostransko priznata nekatere listine kot enakovredne svojim nacionalnim vizumom. Tanja Fajon je poročevalka. Tudi tu glasujemo o besedilu. Ne, vidim, da je tudi nekaj predlogov sprememb in glasovali bomo najprej o predlogih sprememb. Amandma štiri, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog, predlog spremembe pet, tolmači žal ne slišijo. Aha, očitno ni tolmačenja v francoščino. Kako je to možno? Torej, glasujemo o predlogu spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Ne, zavrnjeno. Se opravičujem, zavrnjeno predlog spremembe ena za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani. Sprejeto in predlog spremembe tri za, proti, vzdržani. Tudi to je sprejeto. Zdaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu elektronsko. Elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Štiriinštirideset za, nihče proti in nihče se ni vzdržal soglasno je poročilo sprejeto, čestitamo gospe Tani Fajon. In sedaj glasujemo o mandatu eh, za pogajanja s svetom. Glasujemo. Konec glasovanja. Enajstideset za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Tudi to je soglasno sprejeto. Čestitamo gospi Fajon. To so bila vsa glasovanja. Now, Sedaj pa se vračamo na. na 14. točko dnevnega reda gre za preiskavo odbora Libe o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU izmenjava mnen o ruskem sistemu za prestrezanje komunikacij. E, to je pomembna točka na naši agendi v okviru e, preiskav odbora Libe o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU. Danes bomo e, nekaj zvedeli o praksi prestrezanja komunikacij v Rusiji. Andrej Soldatov bo poročal o tem, on je raziskovalni novinar, ki se nam bo pridružil iz Moskve preko videokonference. Prosim vas za mir v dvorani. Tisti, ki zapuščajo dvorano, naj odidejo mirno, kajti sedaj bo sledila videokonference z gospodom Soldatovom iz Moskve. Ali lahko začnemo s to videokonferenco? Torej tisti, ki odhajajo, naj grejo mirno. Gospod Soldatov, prisrčno dobrodošli v delu odbora Libe. Torej, prisrčna dobrodošlica v Mosk Moskvo. Ali ste pripravljeni začeti? Potem lahko začnemo, prosim ali me slišite. Ja, najlepša hvala in dobro jutro. Hvala, da ste me povabili na ta sestanek. Ali vidite tudi moje, mojo predstavitev, moje prosojnice? No, poskusili bomo, kje so te prosojnice. Jaz jih ne morem videti in ne vem, ali vidite v dvorani moje prosojnice. Sedaj je uspela ta tehnična povezava, sedaj vidimo tudi prosojnice in lahko nadaljujete. Dobro. Torej gre za prakse prestrizanja komunikacij v Rusiji. Naslednja prosojnica, prosim. Tu je nakratko povedano, kdo sem in zakaj go govorim o praksi prestrizanja komunikacij v Rusiji. Sem raziskovalni novinar s sedežem v Moskvi. Imamo tudi spletno stran. Ta spletna stran je pravzaprav nadzornik ruskih varnostnih služb. Ustanovljena je bila 2000. Oktober 2012 je agentura eh, dobila tudi Eh, sedeže v Londonu. Torej, predvsem gre za to, da preverjamo prakso Rusije, kar zadeva prestrezanje teh komunikacij in nadzor. Naslednja prosojnica, nekaj terminologije. SISORM pomeni sistem operativno-raziskovalnih eh, ukrepov. In to pomeni eh, pač um, prisluškovanje in prestrezanje komunikacij. Potem eh, FSB je zvezna varnostna služba, torej obveščevalna služba, operativno raziskovalni ukrepi, to je ruski ekvivalent za, prestri, za prakso prestrezanja komunikacij in za prisluškovanje. Naslednja prosojnica. Torej, SORM je v bistvu sovjetska inštitucija. E, to so začeli razvijati ob koncu 1980. leta. Raziskovalni institut KGB -ja je razvil ta sistem. In potem so to seveda posodobili, da bi bili kos novim izzivom, kot so internet, e, Skype, e, mobilni telefoni in tako naprej. Ampak e, v bistvu je to sovjetska iznajdba inštitucija. In ureditev te inštitucije je eh, potekala v 80-ih letih v času totalitarne države. Torej, eh, in ta sistem deluje tudi še sedaj. Sicer obstaja ta nalog eh, za tako operacijo, vendar Eh, in tudi FSB, ta zvezdna služba, mora imeti nalog za tako operacijo. Vendar je problem, da uradnik FSB-ja eh, ni prisiljen pokazati eh, ta nalog komorkoli, predvsem ne ponudniku operaterju. Torej samo na sodišču bi moral pokazati ta nalog, ne pa če izvaja ta nadzor torej eh, telekomunikacijski operaterji morajo plačati za opremo, za nadzor eh, in za inštalacijo, ne vejo pa, kdo prisluškuje in kdo nadzira ta sistem. In ta sistem po, obstaja v celi državi. E, torej so zaščiteni kabli, ki se uporabljajo za to in sicer na celotnem ozemlju. Eh, in kaj imamo kot tehnološki rezultat in sicer, sicer situacijo, da sta um, tudi z tehnološkega vidika pristop k um, prisluškovanju v Evropi drugačen kot, na, uh, kot v Rusiji. V Evropi drugače poteka uh, uh, predvsem. Uh, sistem, kako se eh, da ta nalog za eh, prestrizanje teh in, informacij kot v Rusiji. Naslednja prosojnica, prosim. V Rusiji imamo samo eno linijo in sicer je to povezava med operaterjem in uh, sedežem FSB-ja. Uradnik FSB-ja ima pravico, da začne uh, tehnično s prestrizanjem in izvaja to prestrizanje in ima tudi pravi, torej pravico, da to začne, da to konča, da doda nova imena eh, in operater o tem nič ne ve. Operater torej nima pravice vedeti, kdo, eh, ko, čigave eh, komunikacije se prestrizajo. Torej, FSB ima dostop do teh strežnikov po vsej državi. Naslednja prosojnica, prosim. Kdo so torej uporabniki tega sistema SORM? Po zakonu je osem agencij vlade, ki imajo pravico, da izvajajo operativno raziskovalne ukrepe URM. In sicer je to Ministrstvo za notranje zadeve, potem Zvezdna varnostna služba, e, zunanja obveščevalna služba, e, odbor za carine, potem Zvezdna agencija za boj proti mamilom, potem Eh, torej, direktorat za obveščevalne zadeve in tako naprej. Torej, Zvezdna varnostna služba, tako je bilo določeno v Jelcinovem času, bo tista glavna, ki se ukvarja s tem. Če druge službe želijo izvajati te, to prestrizanje, potem se morajo najprej obrniti na FSB. In FSB potem tudi tehnološko eh, omogoča to prestrezanje. To, ta situacija je bila takšna v glavnem v 90-ih letih in tudi na začetku v prvem desetletju tega tisočletja. Potem pa se je spremenilo. Torej, vedno več je bilo teh prestrezan in tudi telefonskih klicev in eh, elektronskih sporočil. To vidimo statistiko. Eh, um, v zadnjih šestih letih se je število prestrizen eh, podvojilo. Eh, opozoriti moramo na to, da, je ta, statist, da ta statistika ne vključuje eh, proti obveščevalnega prisluškovanja tujcev, torej to ne velja za novinarje in ne za tujce. Potem druga, druga posodobitev sistema se je zgodila na strukturni ravni. FSB je bil torej. Um, je torej vzpostavil ta sistem, ampak v sredini, v, v, ob koncu prejšnjega desetletja se je ta sistem spremenil in ko smo si ogledali te pogodbe, smo videli, da tudi druge agencije vzpostavljajo svoje sisteme SORMA in sicer notranje ministrstvo, potem agencija za boj proti mamilom in eh, služba, ki eh, je pristojna za zapore. Eh, seveda se včasih poraja tudi vprašanje, ali se prisluškovanje uporabili proti opoziciji. Ampak, eh, naprimer, eh, tudi sodišča so že sprejele sklepe, da je to dovoljeno. Naprimer, leta 2012, ko so prisluškovali nekemu vodju, eh, vodji opozicije, s tem sistemom in je tudi vrhovno sodišče eh, potrdilo to odločitev FSB-ja, da prisluškuje Maksimu Petlinu, ki je bil eh, ta politik in sicer samo prisluškovali zato, ker je sodeloval v nekih protestih, kjer se je protestiralo tudi proti tej eh, Zvezni varnostni službi FSB-ju. Naslednja prosojnica. Seveda je sedaj tudi še posebej aktualno vprašanje Soči. V Guardianu so naprimer uh, eh, poročali o tem nadzornem sistemu v Sočiju. Um, ne gre samo za um, video nadzor temveč tudi za ta sistem SORM. In 2010 eh, smo ugotovili, ko je FSB eh, dobil nalogo, da zagotovi varnost v Sočiju, torej takrat so posodobili SORM, da bi eh, nekako eh, pokrivali vse, kar eh, je povezano tudi z obiskovalci eh, v Sočiju. In pogosto. Torej, eh, v Sočiju so postavili vso to opremo in eh, seveda tudi večkrat preverili, ali ta sistem pravilno deluje za olimpijske igre. Zadnja točka. Zakaj SORM ni samo problem Rusije? Prosim, naslednja eh, prosojnica. Smo še vidno v situaciji, ko je zakonodaja o. Eh, obveščevalnih službah v mnogih državah eh, bivše eh, Sovjetske unije, torej da prihaja tu do um, sodelovanja, predvsem kar zadeva um, to um, prestrizanje. Ta sistem SORM um, uporabljajo tudi v drugih državah, naprimer v Belorusiji, v Ukrajini, v Uzbekistanu, Kyrgyzstanu in Kazahstanu. Naslednja prosojnica. Hvala lepa. Thank you, Mr. Soldatov, for attending this video conference. Najlepša hvala, gospod Soldatov, za to video predstavitev. Sedaj pa, kot običajno, sledijo vprašanje in potem vaši odgovori. No, začnimo uh, z poslanci. Je kdo dvignil roko? Mr. Moraes. Presidente. No, excuse me. Yes, yes. No, cuestión de orden. Yes. Es que no se ha podido escuchar vprašanje. Nismo slišali tolmačenja, zgolj na začetku smo dobili tolmačenje, kasneje pa ne, v nobenem jeziku. Zgolj v angliščini in v še nekaj jezikih smo dobili tolmačenje, v španščini ga ni bilo. Lo siento. Lo siento. Tam je, gospa Romero. Romero je povedala, da ni bilo tolmačenja, da je bilo vse zgolj v angleščini ali je bilo tolmačenje v kakšnem drugem jeziku? So so I... Ni bilo tolmačenja, zelo mi je žal. No, ampak predstavitev smo slišali, torej nadaljujemo. Želi kdo besedo? Kot običajno bomo najprej dali besedo poročevalcu, gospodu Moražu. Mm, Naj lepša hvala. No, pogovarjamo se o nadzoru v Rusiji in o obveščevalnih službah v tujini. Zaskrbljeni smo zaradi eh, morebitne obveščevalne dejavnosti v Sočiju in eh, slišali smo zelo dobro predstavitev, za katero bi se rad tudi zahvalil. Moje vprašanje pa se nanaša na delo tujih obveščevalnih služb v Sočiju. O tem je bilo govora v časopisu The Guardian. Zanima me, eh, kaj menite o nadzoru obveščevalnih služb Evropske unije ali pa o sovjetskem satelitskem nadzoru v Ukrajini in tako naprej. Uh, ali obveščevalne dejavnosti eh, presegajo zgolj eh, satelitski nadzor? Uh, well, SORM sistem je bil mostly to be used. SOR se uporablja. Le eh, v okviru vladnih dejavnosti seveda se lahko uporablja uh, za nadzor nekdanjih eh, sovjetskih republik. No, če, če uporabimo uh, sovjetske izkušnje in jih prilagodimo današnji ruski situaciji, potem lahko vidimo, da je prišlo seveda do napredka tehnologije. Ruska podjetja lahko zagotovijo najbolj boljše instrumente za uh, nacionalni nadzor. Ameriške in, ameriška in pa evropska podjetja morajo nadgraditi svojo opremo, da bi jo lahko uporabljala v uh, eh, Čačikistanu, Kazahstanu in tako naprej. Vendar pa je uh, delovanje uh, ruske obveščevalne službe omejeno predvsem na eh, rusko ozemlje. Imamo torej eh, preiskovalni odbor na uh, temo uh, nadzora v Rusiji, imamo pa tehničen problem, kajti očitno e, ni tolmačanja, kadar e, se gospod Soldatov oglasi preko videokonference in ta tehnični problem je potrebno rešiti, tako da bodo lahko vsi poslanci spremljali uh, videokonferenco v svojem jeziku. Torej, če lahko karkoli storimo, prosim, uh, da to storimo čim prej ampak vseeno nadaljujmo. Gospod Soldatov, predlagam, da si zapišete vprašanje, ki jih bodo zastavili poročevalci v senci. Sedaj bo sledil krok poročevalcev v senci, potem pa boste odgovarjali na vsa vprašanja skupaj. Pa bomo videli, če bodo takrat eh, tehnično vprašanje rešeno. Um, Najlepša hvala za vašo eh, predstavitev. Imam tri kratka vprašanja. Prvič, ali lahko primerjate dejavnosti NSA in pa dejavnosti obveščevalnih služb v vaši državi ali eh, vidite kakšne razlike? Po uh, besedilo v Volg, eh, po poskusu v Volgogradu, kakšen je bil odziv uh, vaše javnosti? In zanima me, ali se ta obveščevalni sistem uporablja tudi za nadzor v Evropi in druge. Thank you, Mr. Foss. Thank you, Mr. Foss. Hvala lepa. Za. To, da ste vaš prispevek podali v angleščini, tehničen problem še zmeraj eh, ni rešen. Tolmači imajo očitno težave z glasnostjo. In dokler ta tehnični problem ne bo rešen, zastavljate vprašanje v angleščini. Vem sicer, da to načeloma ni pravilen pristop, ampak to je možna rešitev v tem trenutku. Gospa Intveld. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, hvala lepa tudi gospodu Soldatovu, eh, da se nam je danes pridružil. Prvo vprašanje, ki bi ga rada zastavila, je sledeče. Omenili ste že povezavo z Sočjem in dejali ste, da naj bi SORM bil namenjen predvsem. Uh, nadzoru eh, znotraj Rusije, ampak zanima me, kako lahko to eh, natančno ločite od nadzora eh, oziroma dejavnosti obveščevalne službe v tujini. In ali se SORM ne uporablja v Sočijo z namenom, da bi razširili program nadzora? ali se eh, zavedate sodelovanja z eh, državami članicami Evropske unije, ko gre za množični nadzor eh, v okviru programa SORM ali pa katerega koli drugega programa? Ali veste, da imajo ruske oblasti morda dostop do pogovorov med državljani Evropske unije? ali obstaja tudi kakšen eh, nadzor. In ali se zavedate, da se s tem vprašanjem ukvarja tudi svet Evrope? Rusija je še zmeraj eh, članica eh, sveta Evrope. In Zato mora spoštovati tudi eh, načelo demokratične in pravne države. Gospoda Albrehta ni tukaj, ima druge obveznosti. Ali želi kdo spregovoriti v imenu zelenih, če ne? Prehajamo gospodu Kirkopu. Beseda je vaša. Dobro jutro, gospod Soldatov, in najlepša hvala, da eh, ste nam danes predstavili to temo. Vem, da si vsi želimo, da bi bile zimske olimpijske igre v Sočiju velik uspeh in nekateri razumemo tudi potrebo ruskih e, oblasti, da zagotovijo, da e, so tisti, ki se bodo e, olimpijskih iger udržili, tudi varni. In glede na to, kar ste nam povedali, je povsem jasno, da je eh, potrebna tudi ustrezna struktura nadzora. Eh, danes zjutraj se z nami povsem svobodno pogovarjate. Zanima pa me, ali veste, kakšen bo odziv vlade na vaš današnji prispevek. Ali imate v okviru preiskovalnega novinarstva neposreden stik z gospodom Snowdenom, ki je trenutno v Rusiji, ali ste se pogovarjali z njim, ali so vam. Eh, ali vam je vlada eh, dovolila eh, kot preiskovalnemu novinarju, da se z, njimi, z njim pogovorite, seveda o elektronskem nadzoru in o dejavnostih NSA? Danes ste povsem odkrito spregovorili o svoji zaskrbljenosti. Ali lahko potegnete usporednico med eh, zgodovinsko strukturo KGB in pa trenutno bolj nadzorovano strukturo FSP? Hvala lepa, gospod Kirkhop. Sedaj pa v imenu GUE. Ne?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 Imamo še nekaj časa za poslance, ki želijo zastaviti vprašanja. Torej lahko razširimo ta krok vprašanj. Najprej gospod Romero Lopez. Hvala, gospod predsednik. Novinarja bi vprašala. Videli smo novico glede grožen Edvardu Snovno. Ali je ta novica kredibilna? oziroma kaj veste o tem, o domnevnih grožnjah Edwardu Snowdnu? Ali obstaja realno tveganje za to osebo, ki pravite, da je sedaj zaščitena? In torej ne vemo, ali je ta novica kredibilna ali ne, ali imate kakršne koli informacije s tem v zvezi. Bili prevod za to? Gospod Soldatov, ali ste slišali tolmačenje? Ja, ja, dobro. Imamo več vprašanj, samo preverjam, če ste imeli tolmačenje. Gospa Gomeš, beseda je vaša. Uh, Gospod Soldatov, rada bi vas vprašala sledeče. Dejali ste, da ne bo nobene možnosti ruske e FSB da bi eh, nadzorovala evropske državljane. Ampak ali poznate kakšen ciljno usmerjen program nadzora nad evropskimi voditelji, kot recimo eh, gospod Merklovo? Njo je zelo skrbno nadzorovala eh, obveščevalna služba ZDA. protestniki na trgu Majden eh, v Kijevu so prejeli sporočila, tako smo slišali, z strani eh, vlade eh, ki, in v teh sporočilih je bilo zapisano, da vlada dobro ve, da protestirajo in da bo to imelo tudi posledice. Ali veste, ali se pri tem nadzoru uporablja uh, ruski sistem? Dejali ste, da ni več nadzora strani komunistične stranke. Kaj pa nadzor ruske dume? Sem koga spregledal? Gospa Intveld, še eno vprašanje. Če imate še čas, bi rada zastavila še dve kratke vprašanje. Rekli ste, da ima NSA prednost, kaj ti? V številnih delih sveta se uporabljajo informacijski sistemi ZDA in orodja informacijske tehnologije in to najbrž velja tudi uh, za Rusijo. Tudi tam se v vedno večji meri uporabljajo ameriški proizvodi. To eh, bi lahko potem olajšalo povezavo z sistemi, ki se uporabljajo v Evropi in drugih delih sveta. Ali bi to lahko omogočilo FSB, da razširi svoje obveščevalne dejavnosti eh, izven ozemlja Rusije, recimo v Evropsko unijo? In še drugo vprašanje. Presenečena sem bila, ko ste dejali, da naj bi potekal eh, nadzor eh, na olimpijskih igrah v Sočiju in da naj bi se podatki shranjevali eh, za obdobje treh let. Ali je katerokoli izmed vlad temu nasprotovala? ali je katerikoli zunani ministr to vprašanje izpostavil. Sem koga spregledal? Če ne? In če nihče več ni dvignil roke, potem eh, dajem besedo ponovno gospodu Soldatovu, da zaključi eh, našo razpravo. Za konec pa bo besedo dobil seveda še naš poročevalec. Snowden in, uh, and, and Fred. Uh, I don't think that Soviet threats are genuine just because uh,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 Najlepša hvala, gospod eh, Soldatov. Hvala lepa za eh, vašo pripravljenost, da sodelujete z odborom Libe. Hvala lepa za to videokonferenco. Sedaj pa se vračamo k našemu poročevalcu, gospodu Morajšu. Želite še kaj povedati v zaključek? Ne? Potem eh, hvala lepa. Nasvidenje in zares zelo cenimo vaše današnje pričanje. Hvala lepa še enkrat. Hvala, da ste bili z nami. Sedaj pa nadaljujemo k naslednji točki na našem dnevnem redu. To več ni preiskava odbora Libe, ampak je skupna razprava glede razrešnice za leto 2012. Celo vrsto poročil moramo obravnavati poročevalci so gospa Rotova, poročevalki sta gospa Rotova in gospa Matija, obe sta tukaj. No, torej, prisluhnimo te skupni razpravi v naslednjih 40 minutah. Številna poročila se nanašajo uh, na pristojnosti odbora Libe, pa tudi na agencije eh, kot recimo Frontex, Europol, Eurojust in tako naprej. Pa tudi eh, na evropskega nadzornika za eh, pregled podatkov. Tu je tudi agencija za temeljne človekove pravice prisluhnimo poročevalkama, potem pa bo sledila razprava. Najprej, Rot, najprej gospa Rotova, beseda je vaša. Like really Najlepša hvala. Rada bi predstavila osnutek svojega poročila. Gre za agencijo za temeljne pravice odgovorna eh, sem za notranji nadzor in za odziv na eh, poročilo revizorskega sodišča. Poročilo je pokazalo, da vse te agencije eh, spoštujejo proračunska načela. odstopanje znaša 4,8 odstotka uh, in pa uh, agencija Eulex uh, je prejela določene kritike zaradi uh, nadzora po izvedbi proračuna. Izpostavljene so tudi nekatere pomankljivosti najprej kar zadeva uh, eh, DG Home. Je nekaj pomankljivosti glede uh, notranje revizije uh, šengenskega sistema, ki ni bila izvedena pravočasno. In do tega je prišlo iz različnih razlogov nave, dosežen pa je eh, bil napredek na področju SIS-2. Drugo poročilo se nanaša na Agencijo za uh, temeljne pravice. In tukaj sta izpostavljeni dve pomankljivosti, namreč ex post nadzor, ki je bil uveden šele ob koncu leta 2012 in drugič ta agencija je eh, izgubila eh, sodni postopek glede delovnega prava. Tretjo poročilo se nanaša na Evropski centr za spremljanje drog in zasvojanosti z drogami. Tukaj je več pomankljivosti. Evropsko računsko sodišče je dejalo, da ex ante in ex postnadzor eh, nista bila ustrezno vzpostavljena za nadzor eh, programa Raytox. In uh, sicer ni bilo nobenega nadzora nad uh, transakcijami uh, po letu 2008. Uh, ugotovljeno je bilo tudi, da se letno pojavljajo stroški eh, v višini 200 tisoč evrov zaradi neuporabljenega prostora namenjenega uradom. Poleg tega je bilo ugotovljeno tudi, da ni ustrezne geografske zastopanosti eh, med zaposlenimi. Vse te pomankljivosti so navedene v mojih poročilih, ampak ne vplivajo na zaključke računskega sodišča. Predlagam torej, da podpremo razrešnico. In rok za vložitev predlogov sprememb je 27. januar. Najlepša hvala. Gospa Metijo, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. kar zadeva ostale agencije, ki so v naši pristojnosti odbora Libe, bom začela kar s Frontexom. Tu je nekaj težav z leto 2012. Sodišče je obravnavalo dejavnosti Frontexa. Frontex ni podal dokazov glede eh, porabe sredstev, ki jih dajo eh, na voljo nacionalnim uradom. In računsko sodišče se je seznalo s tem, da so upravičenci pač javni organi, tu gre za sredstva um, varstv, za, za varstvo meja. Torej, to, ta sredstva nacionalni organi uporabljajo za nadzor svojih meja. Um, direktor agencije je povedal, da bo v prihodnje eh, uporabil sistem, da se bodo torej bolje beležila uporaba sredstva v prihodnosti in to bo dejansko povečalo eh, naše zaupanje v delovanje te agencije. Potem Europol. Europol se je veliko izboljšal pri svojem poročanju glede na leto 2011 in dejansko tudi manj sredstev porabil. In prav tako je vzpostavil centr za kibernetsko uh, kriminaliteto avgusta lani. Uh, ni pa dobil pravočasno sredstvo, zato je Europol moral preusmeriti določena svoje sredstva za delovanje tega centra agencija eh, pa torej eh, je izboljšala svoj, svoj sistem glede poročanja. Potem pri Europolu je pomembno povedati, da je mm, tu, tu povezano s težavo glede prihodnosti te agencije, zlasti glede situacije, glede kolegija za usposabljanje in tako naprej. v predlogu spremembe 5 imamo eh, tiskarskega škrata in s tem v zvezi bom predlagala ustnem odbakom glasovali o tem. No, torej, do združitve s Cepolom ni prišlo in svet bi moral eh, pripraviti eh, predlog glede sedeža Cepola. In torej, ob tej priložnosti bi tudi Mm, komisijo vprašala, odkot smo dobili sploh ta predlog za sedež cepola, ki morda ni najboljši, zlasti, če ga primerjamo s, s predlogom uh, sveta in upam, da jim bo komisija lahko na to odgovorila. Potem Evropski rad za podporo azilu. No leta 2012 je ta urad postal neodvisen finančno od Evropske komisije, zadeve so se vzpostavile, torej to je njihovo prvo finančno gledano samostojno leto. Potem Evropski nadzornik za varstvo podatkov, to ni pravzaprav agencija, temveč gre za samostojni nadzorni organ. In računsko sodišče ni videlo nobene napake pri izkazih eh, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Potem Eurojust, tako kot lani, si želimo izboljšave, večje b, eh, transparentnosti pri kadrovanju in upamo, da bomo to dosegli. In vse agencije bi prosila k večji finančni učinkovitosti in poleg tega bi morale spoštovati jezikovni režim Evropske unije pri prevajanju svojih dokumentov. In upam, da bo, bom, do, bodo dobile raz, razrešnico. Hvala, hvala za prestito teh eh, poročil o razrešnicah za leto 2012. Torej, za komisijo imate vprašanje in morda bi lahko dali besedo komisiji da odgovori na nje, s tem bi zaključili razpravo o tem. Komisija, želite besedo? Ali imamo kakšnega predstavnika komisije v dvorani? Izvolite. Oui, bonjour. Euh. Hvala. Tu nas je več predstavnikov z komisije in bom odgovorila vprašanje glede razrešnice za uh, eh, eh, DG Home in pravosodje slišala sem obžalovanje pročevalke glede tega, da računsko sodišče ni podalo podrobnih informacij glede GD za notranje zadeve in GD za pravosodje. Torej imamo manj informacij, povratnih informacij glede tega vendar. To je verjetno zato, ker računsko sodišče uporablja vzorčenje za svoje revizije in želi to storiti čim bolj učinkovito in zlasti zato, ker naš proračun ni tako obsežen in zato razumemo stališče računskega sodišča. No, mi pa imamo podrobnosti glede vzorcev, ki so bili vzeti pri nas. Devet, devet vzorcev je bilo vzetih za GD za notranje zadeve in pet za GD za pravosodje. In napake so bile tako majhne, da niso bile sploh vključene v poročilo. Zadovoljna sem, da pročovak nima armenih pripom glede GD pravosodje. Torej, to pomeni, da smo pripravili primerno uh, poročilo brez težav glede našega delovanja in glede GD za notranje zadeve. No, tu imamo bolj zapletene finančne postopke, seveda, če naj se odzove na to, kar smo slišali. Priporočilo revizije notranje revizije je bilo glede šengenskega sistema. Prišlo je do zamude. Zakaj? Zato, ker nismo mogli začeti izvajati tega šele potem, ko se je uh, torej vzpostavil sistem. In zato je prišlo do določene zamude. In torej notranja revizija bila nepravočasna za to. Potem SIS-2, tu smo se razrešili in mislim, da je bilo zadnjo poročilo za leto 2012, ki ga je um, GD za notranje zadeve pripravila z nekim pridržkom. Uh, perspektive za 2013 so veliko boljše, tako da mislim, da bo leta 2013. Uh, torej vse v redu in ne bomo imeli več pridržka na računovodske skaze. Hvala komisija, hvala za vaša pojasnila glede te teme. To je zelo strastna tema, seveda, za nas. Gospa Matiju želi še nekaj povedati. Izvolite. Merci, Hvala, gospod predsednik. Nisem dobila odgovor na svoje vprašanje. Vprašala sem komisijo. Mi smo čakali na predlog eh, komisije glede spremembe cepola in glede spremembe sedeža cepola. Nismo dobili predloga in morali smo čakati, da se je svet odločil nam predlagati nov sedež eh, cepola. Na to pa se je komisija odločila dati predlog. In tako je sedaj prišlo nekašne medinstitucionalne vojne med dvima institucijama, torej med svetom in komisijo in parlament je sedaj v zelo zoprni situaciji. Zato me zanima, torej želim odgovor komisije tega. Hvala. Gospa Matijo. Gospa Matijo. Ima torej konkretno vprašanje. Morda bi komisija lahko odgovorila tudi na to vprašanje, gospod Matijo. Efektivno. Da, nisem odgovorila na to vprašanje, kajti nisem pristojna za to. Odgovor je kompleksen. Predlagam, da bi pisno odgovorili na to vprašanje. Seveda, situacija ni enostavna in imamo seveda razloge, zato smo počakali, kajti informacije, ki jih imam, je bil cilj komisije to, da najdemo rešitev, ki bo omogočila sinergije in stroškovno učinkovitost. Države članice so potem dali nek umestni predlog, ki se nam ni zdel primeren v tem pogledu. Bomo pa uh, pisno odgovorili na vaše vprašanje, to se mi zdi bolj učinkovito. Prisluhnili smo izmenjavi mnen med poročevalci, med poročevalkama, ki sta pripravili deset eh, poročil glede razrešnice za 2012. Prisluhnili smo komisiji. Vaše besedo, da bo na gospe Gans, izvolite. Najlepša hvala, samo nekaj besed glede te razrešnice. V imenu naše skupine naj povem, da se strinjam z poročili kolegic, mogoče bomo vložili nekaj predlogov sprememb, ampak mislim, da so poročila načeloma pozitivna in tudi zelo pomembna. Naj se samo vrnem k točki glede eh, prenosa sedeža Cepola. morali bi biti dosledni pri razrešnicah. Mislim, da je pomembno, da presežemo zgolj oske okvir leta 2012 in da izpostavimo razpravo o prenosu sedeža cepola oziroma o združitvi cepola poleg eh, tega eh, pa bomo vložili tudi nekaj eh, predlogov sprememb, kaj, ki se nanašajo na ta model, ki presega zgolj oski okvir leta 2012. Najlepša hvala, gospa Gonc. To je vse za enkrat. Vidim, da je. Yeah. Naslednja točka na dnevnem redu, da se naslednja točka na dnevnem redu nanaša na postopkovno pravo, z nami je gospod De Jong, ni pa gospe Romero in gospe Weber. Torej predlagam, da naredimo kratek premor. Pol ure. Kaj ti razprava je bila predvidena ob 11.30? Ampak preden to storimo, bi vas rad opozoril, da je datum oziroma rok za uložitev predlogov sprememb na razrešnice za leto 2012 27. januar. 27. januar. 27. januar še v angleščini. To je torej rok za uložitev predlogov sprememb. Torej, pourni odmor. Kaj ti gospa Romero je zapustila dvorano? Gospe Viver pa sploh ni. Torej, je najbolj razumna odločitev, ki jo lahko sprejmemo, da naredimo pol urni odmor in nadaljujemo z delom ob 11.30.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 Prav tako je z nami pročevalka Renate Weber. Gospa Romero Lopez bo še prišla, vendar mislim, da je prav, da začnemo in potem se nam bo pridružila gospa Romero Lopez. Torej, sedaj imamo na vrsti skupno razpravo glede točk 15, 16 in 17 glede procesnih jamstev. Torej, svežen o procesnih jamstev. Najprej glede Evropskega naloga za prijetje, tu je pročevalec gospod Cornelis de Jong. Uh, Potem krepitev torej nekaterih vedikov domnevene dožnosti, tu je pročevaka gospa Renate Weber in procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdoženi v kazenskem postopku, tu je pročevaka gospa Romero Lopez. 27. novembra je komisija predstavila ta svežen za krepitev procesnih jamstv za osebe, ki so osumljene ali obdožene v kazenskem postopku. S tem je Eh, zaključila načrt sveta iz 2009, s katerim naj bi določili minimalne standarde za procesna jamstva. To je ključen korak v razvoju prostora, prostora svobode, varnosti in pravice. V tem svežnju se osredotočamo na tri konkretne vidike in bomo dali najprej besedo gospodu Olivieju Telu iz GD pravosodje, na to pa bomo dali besedo tudi poročevalcem in potem bomo imeli razpravo s tem v zvezi. Komisija, beseda je vaša. Dobr dan. Dobr dan, gospe in gospodje. Hvala odboru Libe za to razpravo, ki ste organizirali glede tega predloga. In hvala, da ste že imenovali poročevalce za te tri predloge direktiv. Kot ste sami povedali, gospod predsednik, komisija je dobila politični mandat naj razvija pravice državljanov, ki so v kazenskem postopku, zato da jim eh, omogočimo procesna jamstva in pravično sojenje v celotni uniji. Gre za proces, ki se razvija korak za korakom in sprejeli smo že tri pomembne uh, direktive, direktivo o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskem postopku. Ta je v veljavi že od oktobra 2013. Potem imamo direktivo o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. Ta bo stopila veljavo 2. junija letos in nedavno smo tudi sprejeli direktivo o pravici do dostopa do odvetnika in komuniciranja s tretjimi osebami, ko smo v kazenskem postopku in to direktivo je treba začeti izvajati v državah članicah najkasneje novembra 2016. In v tem kontekstu je 27. novembra komisija pripravila. Uh, svežen, zakonodajni svežen, ki bo okrepil ta pristop. Imamo tri predloge direktiv. Uh, ena je o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedožnosti in pravice biti na vzočnem sojenju. Potem imamo direktivo za uh, procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku in potem imamo tudi predektive o pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila vzeta prostost ter pravna pomoč v postopkih na podlagi Evropske naloga za prijetje. Komisija je tudi predstavila dve priporočili glede procesnih jamstv za ranljive osebe in priporočilo o pravni pomoči za osebe, ki naj bo čim bolj skladno v država članicah. Nimam na voljo veliko časa, zato se bom kar lotil predstavitve treh predlogov direktiv. Najprej direktivo okrepitve nekaterih vidikov domnevne dolžnosti. Domnevne dolžnosti je temelj vseh kazenskih postopkov in predlog pravzaprav želi navesti uh, zakonodajne oziroma procesna jamstva, ki že obstajajo s tem področjem. In domnevanje dožnosti je tesno povezana z že obstoječimi direktivami in z drugima dvima predlogoma direktiv, torej za jamstvo za otroke in za brezplačno pomoč. Vsi te vidiki so tesno med sabo povezani in zato je nujno, da razvijamo procesna jamstva in s tem tudi poglabljamo zaupanje in medsebojno izvrševanje eh, postopkov. Eh, potrebujemo minimalne standarde za to, da zagotovimo medsebojno zaupanje. In zato smo tudi predložili te predloge. Predlog glede krepitve domneve nedožnosti bo okrepila procesna jamstva tudi v drugih direktivah, zlasti ko gre za dostop do odvetnika. Ta predlog obravnava še en pomemben vidik in to je pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku. Imamo torej procesno jamstvo v državah članicah in načeloma je, je nivo tega varstva visok, vendar je treba v odločenih vidikih to domnevo tudi okrepiti. Torej, zakonodaje obstaja na tem področju, vendar prihaja do kršitve. In te se torej dogajajo v Evropske uniji. Eh, predlog osebuje štiri elemente. Prvi element je skladen sodno prakso Evropskega sodiška za človekove pravice. In sicer pravi, da ne smemo javno objavljati uh, podatkov o tem, da je nekdo obdolžen. Torej, eh, javni organi lahko o tem obveščajo medije šele potem, ko je neka obsodba pravnomočna. Drugič, želimo okrepiti osnovno načelo kazenskega prava in sicer to, da je tožilstvo tisto, ki mora uh, priskrbeti dokaze. Sedaj obstajajo odločene izjeme, vendar gre za to, da direktiva želi odražati standarde Evropskega sodišča za človekove pravice. In s tem želimo zagotoviti boljše spoštovanje procesnih eh, jamstev v vseh državah članicah. In v srčiki te direktive je pravica domovka. Če smo obtoženi, imamo pravico do tega, da se ne samo obtožujemo in da molčimo. To je standard, mednarodni standard za pravično sojenje. Direktiva bo zagotovila, da osumljeni ali obdoženi ne smejo biti prisiljeni v to, da eh, dajo na voljo dokaze, ki bi lahko pripeljali do pravosodnih napak in nepravičnih sodb. In direktiva želi posvetiti to načelo v Evropskem pravnem redu. In tudi eh, eh, vključuje sankcije, če je prišlo do kršitve teh jamstav. In torej pomembna je pravica eh, zopr samoobtožbo. In zadnji vidik te direktive je pravica do navzočnosti na sojanju. To je temeljno načelo prava in tu so zelo stroge omejitve za to, ne pride do uh, težav in obstaja tudi sankcije. In sedaj bom nekaj povedal glede direktive o otrocih. Vsi mednarodni standardi pravijo, da so otroki, otroci ranljivi zaradi svoje mladosti, zaradi svojega fizičnega razvoja, zaradi, tega, ker, zaradi svojega psihičnega razvoja. Obstaja politični konsens o tem, da moramo še bolj uh, varovati mladoletnike v kazenskem postopku. Tri obstoječe direktive že vključuje pravice mladoletnikov, vendar to ni dovolj. To ni dovolj za to, da bi zagotovili posebno zaščito za otroke, ki upošteva njihove specifične potrebe. Zato smo tudi predložili ta predlog direktive skupaj s priporočilom glede varstva za ranljive osebe. Direktiva o otrocih želi določiti neke minimalne standarde za vse osebe mlajše od 18 let, let ki so osumljeni ali obdoženi v kazenskem postopku. Zelo razumljivo jih je treba obvestiti o njihovih pravicah, pa tudi njihove otrok, starše. In otroci se ne morejo odreči pravici dostopa do odvetnika, kajti morda se ne zavedajo posledic svojih dejanj. In mislim, da je to verjetno najpomembnejša določba in sicer to, da nujno obvezno mora imeti odvetnika v kazenskem postopku. Prav tako je treba posame, posa, eh, eh, individualno obravnavati njihovo situacijo v družini in družbi in da se lahko torej, tudi sankcija prilagodi eh, njihovim okoliščinam. Poleg tega je za njih obvezen zdravstveni pregled in treba je biti zelo previden pri njihovem zaslišanju in vsa zaslišanja strani policije treba snemati. In potem glede pravosodja. Pravosodje, ki se ukvarja, pravosodni delavci, ki se ukvarjajo z otroci, z otroki, morajo imeti posebno usposabljanje. Poleg tega je treba zagotoviti eh, ponovno vključitev otrok v družbo in otroci ne bi smeli zgubiti svobode, temveč je treba najti neke alternativne rešitve. Če pa že ga je treba uh, zapreti, potem to mora biti res zadnji izhod. In zahtevamo, da so mladoletniki vedno ločeni od odraslih, če so zaprti. Torej, uh, vse to je tudi v duhu Evropske agende za pravice otrok. Potem še nekaj glede predloga direktive o pravni pomoči. No, ta direktiva je tesno povezana z pravico do o, dostopa do odvetnika, ki smo jo sprejeli novembra. In ta, vendar, če nekdo nima pravnih sredstev, potem ne mora imeti učinkovitega dostopa do odvetnika, razen če dobi brezplačno pravno pomoč. In to je tudi glavni namen te direktive. Treba je torej tudi upoštevati sorazmernost. Zato je področje uporabe direktive omejeno na osebe, ki so priprte. Kajti ravno v tej situaciji so osebe najbolj ranljive. In torej v tej situaciji, ko je neka oseba uh, Eh, priprta, je nujno imeti dostop do odvetnika za to, da se lahko nekdo eh, zavaruje, da ne pride do samoobtožbe ali česa podobnega. In oseba, ki je priprta, ne sme predolgo čakati na odvetnika. Direktiva predlaga za to začasno uh, brezplačno pravno pomoč takoj potem, ko se nekoga pripre. In osebe ne morete zaslišati, dokler nima oseba na voljo pravne uh, pomoči. In država mora plačati za to pravno uh, pomoč, če oseba nima sredstvo za pomoč plačilo odvetnika. No, vse to pa velja tudi za osebe, ki so v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje. Torej, ko nekomu odzajemo svobodo, moramo zagotoviti pravico do molka, pravico zoper samo obtožbo in vsa druga procesna jamstva glede kazenskega postopka pripravili smo tudi priporočilo, da, da bi pozvali k temu, da bi imeli večjo konvergenco v sistemi držav članic, ki, so, ki se med sabo zelo uh, razlikujejo. Obe priporočili bomo pravčili in če bo treba, bo komisija čez štiri leta pripravila nove predloge direktiv, ki se dotikajo teh področjih, ki jih pokriva ta priporočili. Hvala, sedaj pa je beseda eh, za poročevalce. Najprej bomo dali besedo gospodu Kornelsu Dijongu. Izvolite. Ja, dakle, voorzitter. En, uh, op zich uh, ben ik erg blij dat ik op dit gebied. Uh... Eh, voilà. Res sem zadovoljen in vesel, da sem poročeval izglede te teme. Ta tema je zelo pomembna in komisija je to zelo jasno povedala. Imamo tudi druge instrumente na tem področju. In nekdo, ki v kazenskem postopku potrebuje pravno pomoč. Torej, sedaj smo ob koncu našega sklica in nekatere države članice pravijo, da so vsi ti predlogi dragi in da komisija uh, vedno znova pripravlja neke nove predloge smo pa v času uh, eh, vrčevanja in uh, naj povem, da celo na nizozemskem nimamo dovolj sredstev za brezplačno pravno pomoč in sedaj smo v, v, te, v težavni situaciji. In to moram povedati in, in tudi komisija je bila zelo previdna pravzaprav sam sem mm, bil mnenja da bi morali skušati zadeve obravnavati skupaj. No, sedaj imamo tu več predlogov, zakonajnih predlogov in kar zadeva pravno pomoč, naj povem, da gre tu zgolj za majhen delček tega svežnja. In za pravnike je zanimivo, koliko bomo dejansko lahko uporabili ta zakonari predlog. No, odkrito rečeno, sam se ne bojim tako zelo, da je to preveč za države članice. Kajti tu govorimo o pravni pomoči za osumljene ali obdožene osebe in sprašujem se, ali je lahko države članice pozovejo odvetnike, da pri tem sodelujejo. Sveda je treba poštivati določene eh, eh, eh, kakovostne kriterije, vendar o tem v direktivi ni govora. In to tudi velja za pravico do pravne pomoči tudi to ni določeno v direktivi. Kateri so tisti kriteriji, ki jih lahko države članice uporabijo za dodeljevanje te pomoči? Nekdo je lahko v eni državi članici uh, prebogat za to, da bi dobil pravno pomoč, v drugi pa ne. Skratka, zadeva je tu predvsej uh, eh, raznolika in mislim, da tu potrebujemo več jasnosti. Uh, imam še druga vprašanja za komisijo, zlasti glede evropskega naloga za prijetje. Tu je besedilo zelo ohlapno in želel bi si, da bi država odrediteljica in da bi država izvrš, izvršiteljica imeli eh, jasna navodila glede tega. Imam še številna druga vprašanja za komisijo. No, mislim, da bomo res potrebovali še več sestankov, neformalnih sestankov, morali se bomo tudi pogovoriti s pročevalci v senci, vendar res potrebujemo več jasnosti glede eh, različnih vprašanj. torej zlasti pomembno vedeti, kakšen pristop si želimo v naših političnih skupinah. Kako je recimo mogoče tudi to, da imamo hkrati predlog direktive in priporočilo na isto temo? To se mi zdi nekoliko nenavadno. In zanima me, kakšno bo stališče drugih političnih skupin. Ne delam si preveč utvar in mislim, da ne bomo dobili um, soglasje s svetom do konca našega uh, sklica. Morda bomo lahko imeli nekaj sestankov glede tega, vendar uh, eh, nasplošno mislim, da moramo videti, kako bodo zadeve uh, potekale. Mislim, da bomo morda lahko pripravili predlog resolucije glede tega, vendar mislim, da je težko, da bomo imeli stališče parlamenta eh, zelo k malu, ker gre za zelo zapleten eh, zakonodajni predlog. Sem pa pripravljen temu eh, posvetiti veliko časa v prihodnih tednih in da bi res lahko dosegli nek napredek glede tega predloga. Upam, da bo to tako tudi pri drugih skupinah. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da imam priložnost da smo lahko imeli to prvo predstavitev in zmenjal mnen glede tega svežnja. Naj najprej povem, da so načela vedno dobra. Veliko bolj me skrbi, veliko bolj me skrbijo izjeme, kajti hodič vedno v podrobnostih. In moram povedati, da kar zadeva to sporočilo, so tu določene zadeve, ki so v nasprotju z namenom direktive. Komisija ustraja le na dobrih stvarih, na načelih. Sama pa bi podarila nekaj zadev, ki se mi zdijo zelo problematične. Več jih je v tem predlogu, vendar dve zadevi se mi zdijo vidite novosti na evropski ravni? Breme dokazovanja je na toživstvu, to ste zapisali. Potem pa imamo vendar besedico. Piše, da lahko pride tudi do določenih odstopanj. In vse skupaj potem temeli na enem primeru z Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 88. Pa še tega primera niste dobro eh, citirali, kajti če se gledamo obrazložitev tega primera Salabako proti Franciji, vidimo, da je sodišče samo omenilo, da v določenih situacijah ne moremo upoštevati cilja in osebine člena 6. Torej, tu vidim težavo. Potem imamo še eno mnenje Evropskega sodišča za človekove pravice, ki razlaga o tem, kako lahko sprememba dokaznega bremena pripelje do situacije, ko lahko zaradi majhnega prikrška eh, eh, obdoženca pripeljemo v zelo težano situacijo. Še nekaj, kar se mi zdi zelo problematično, je odstavek 17 ki pravi, prisila, eh, eh, prisila za, eh, oziroma uporaba sile proti obdolžencu mora biti le izjemoma. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko uporabimo prisilo. Torej, ali je to nekašna kopija zakona o domovinski varnosti? tega ne morem sprejeti. V moji zakonodaji in v večini držav članic takšnih eh, stvari ne bi dovolili, takšne stvari niso dovoljene. Komisija gre še dlje in govori o sorazmernosti, o naravi prisile za to, da bi pridobili eh, dokaze, govori o javnem interesu in tako naprej. 30 let sem bila državna pravobranjuka in videla sem primere, ko so otroke obdoženih odstranili iz družine zato, da so obdoženega prisilili eh, k pridobivanju dokazov. Ali si želimo iti v to smer Evropske unije? Mislim, da predlog komisije je ohlapen, je nevaren zaradi posledic, ki jih lahko dovoli. Zato bi rekla, oziroma bi predložila, da preden se eh, lotimo obravnave teh eh, poročil, da nam da mnenje Agencija za temele pravice in nam pove, če je ta predlog sploh skladen z Evropsko listino za človekove pravice in z sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Evropska unija želi pristopiti k Evropske konvenciji za človekove pravice, zato je dobro, da smo skladni z prakso sodišča. Prav tako želimo mnenje pravne službe. In potem kasneje se bomo o tem še pogovarjali, takrat bi si želela videti tudi. Uh, študijo neodvisnih eh, strokovnjakov, akademikov glede te teme. Kar se zadeva to, kar je omenil že moj kolega De Jong, časovnica, torej kaj lahko naredimo do konca našega sklica. No, morda bomo pač glede na mnenje, ki bomo dobili, lahko pripravili nek delni dokument, vendar glavni del obravnave bo verjetno potekal v prihodnjem sklicu. In mislim, da vas, nas vse čaka še veliko dela glede tega. Romero, čel... Gospa Romero Lopez, glede jamstva za otroke, izvolite. Jo. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama obžalujem to, da je komisija predstavila uh, ta svežen tako pozno, tako da ne bomo mogli dejansko do konca obravnavati teh uh, uh, predlogov direktive. Že v načrtu je bilo rečeno, da obstaja določene konfliktne teme, ko gre za procesna jamstva. Vendar sporne teme so vedno tiste, ki zadevajo tiste, ki so najbolj ranljivi ko gre recimo za otroke, ko gre za pravno pomoč in tako naprej. Torej, nismo se v tem sklicu uh, lotili ravno te teme, ki najbolj zadeva enakost pred zakonom. Nismo vsi enaki pred zakonom, če Nekateri recimo nimajo dostopa do odvetnika, ker nimajo uh, denarja za to in si potem pač ne morejo zagotoviti procesnih jamstev. Zato res obžalujem, da nismo skušali teh vrzeli zapolniti že prej, zato da bi dejansko zagotovili procesno jamstvo. In s tem bi zaključili vse E, zakonodajne akte glede procesnih jamstv že v tem sklicu, ne pa da moramo čakati na naslednjega. No, moje poročilo zadeva procesna jamstva za otroke. No, ne glede na to, kar pravi komisija, določene zadeve niso dovolj razdelane v direktivi o pravici do dostopa do odvetnika. In določene deke bi lahko razdelali že v tisti direktivi in eh, torej, torej določene stvari nismo vključili v tisti direktivi. In tu imamo sedaj nova procesna jamstva za otroke. In to, se, to so torej tiste procesne jamstva, ki jih nismo vključili v direktivo o dostopu do odvetnikov, sedaj pa jih želimo dodati. Vendar zadeve niso dovolj jasne, recimo glede brezplačne pravne pomoči. Skratka, ne vemo, kdaj bodo vsi ti predlogi direktiv sprejeti. No, komisija se je pač odločila tako, kot je, se je, vendar žal nismo dosegli, da bi zaključili vse delo glede procesnih jamstv, kot bi si želeli. Yes, no, sedaj pa sledi razprava prve gospa Matiju. Hvala, gospod predsednik, na kratko. Pozdravljam ta svežen predlogu, predlogu komisije, ki pa prihaja pozno, tako so dejali že drugi kolegi. Mi smo že večkrat pozivali komisijo eh, naj predstaviti predloge in seveda mi bi si želeli, eh, da bi pravno pomoč obravnavali skupaj s pravico do dostopa do odvetnika. In škoda, da smo šele sedaj dobili ta predlog. Imamo še dva meseca in pol mandata v tem sklicu. In mislim, da nismo čarovniki in si predstavljam, da ne bomo mogli zaključiti teh zakonodajnih predlog, ki so zelo pomembni. In um, to res obžalujem, da ne bomo mogli zaključiti tega dela glede procesnih jamstev. To so pomembni dosjeji. Torej, tako ko gre za pravno pomoč, ko gre za domnevo nedožnosti in ko gre za jamstvo za otroke. To so tri zelo pomembni predlogi direktiv in obžalujem, da nimamo eh, časa, da bi lahko zaključili s tem svežnjem do konca našega sklica. Seveda hvala komisiji za predstavitev. Frau Sibel, Sie haben das Wort. Gospa Sibel, prosim, hvala gospod predsednik. Hvala najprej uvodna pripomba. Sem poročevalka v Senci o Evropskem državnem tožilcu. In če si ogledam, kako težko in kako dolgo eh, razpravljamo o časovnem načrtu za opocestnih pravicah in sicer eh, tako postopoma, potem imam velike dvome, da bomo dosegli dobre rezultate v kratkem času. Evropski javni tožilec je uspešen samo, če na področjih, s katerimi se ukvarja, obstajajo minimalne zahteve ali mogoče celo enotna pravila. To pa ni, ni, ni na vidiku. Škoda, da rešujemo te zadeve tako po kosih. Želim pa podati nekaj pripomb o posameznih temah. Začela bom s pravicami otrok. V preteklosti smo na različnih področjih, tudi pri časovnem načrtu, opozarjali na posebne zahteve za otroke in zato je dobro, da se vse to poveže. Na drugi strani pa v tej zvezi ponovno pogrišam posebne ukrepe za druge randljive skupine, naprimer e, osebe z e, mentalnimi prizaditostmi, ki potrebujo osebida e, posebne pravice v primerjavi z zdravimi osebami in dobro bi bilo, če bi ob istem času tudi za to randljivo skupino našli pravice rešitve. Domniva nedolžnost je zelo pomembno področje. Um, treba se je vprašati, zakaj sploh potrebujemo direktivo o tem. Domniva nedolžnosti je bistven element v demokratičnih pravnih državah, da bi preprečili zlorabo in samovoljo. In zato pravzaprav ne sme biti izjim od tega, da je seveda dokazno breme vedno na strani obtožbe in da ne more biti tako, da moram dokazovati svojo nedolžnost, temveč dokazno breme mora uh, biti na strani organa, ki me obdolžuje določenega kaznivega dejanja, pa tudi vprašanje eh, pravice zoper samo obtožbo ali domovka, eh, sta pomembni načeli in ne more biti tako, da bi se to lahko uporabilo proti osumljencu ali obdolžencu. To je zelo tesno povezano s tem temeljnim načelom eh, Eh, domnevene dolžnosti in dokaznega bremena. Torej, obdolžene osebe seveda ne smemo javno eh, kritizirati, eh, to seveda ne more se zgoditi, če v javnosti nastaja vtis, da je krivda že dokazana, preden Eh, se je začel postopek ali bila izrečena sodba, to mora biti samo omilno, ampak tudi o tem je očitno še treba razpravljati, pa še o zadnji točki pravna pomoč. Gospod De Jong je povedal, da bo to eden od najtržjih orihov in sicer stroški. O tem smo razpravljali tudi že na drugih področjih. Nespremljivo se mi zdi, da eh, Za mnoga področja pravosodstva porabimo milijarde in milijone, ko pa gre za temeljno načelo, za temelje Evropske unije in sicer za zagotavljanje eh, temeljnih pravic, potem eh, tu eh, se razburjamo zaradi razmeroma nizkih usod in se gremo v eh, neke, ne vem, to insceniramo kot nek, eh, nekaj zelo pomembnega ampak tu bo uh, še potekala silovita razprava z državami članicami, tako da bo predvsem za te osebe na voljo uh, Eh, odvetniška pomoč o evropskem nalogu za prijetje, smo nadalgo razpravljali, ampak tudi tu se strinjam z gospodom De Jongom. V mnogih primerjih je treba imeti odvetnika tako v domači državi, kot tudi v državi, ki je izdala nalog za prijetje. Tu nastajajo dvojni stroški in tu eh, je treba zagotoviti to pravno pomoč. Ne vem, koliko možnosti imamo pred volitvami. Uh, se posvetiti tem vprašanjem, ampak eh, začeti moramo in po volitvah naj bi se potrudili, da bi predvsem tudi države članice hitro oblikovali stališča za izvajanje že sprijetih direktiv. Mnoge države članice tudi dosedanjega časovnega roadmap še niso izvedle. Hvala gospa Sipel, sedaj pa je na vrsti gospa Latford, prosim. Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva direktivo o eh, domnevi nedolžnosti, želim najprej vprašati o področju uporabe. Torej, predlagano področje uporabe je, da se uporabi za eh, osebe, ki so osumljene ali obdolžene do, do končne sodbe v teh postopkih. Ampak v drugih eh, procesnih pravicah, naprimer pri prevajanju in tolmačenju, s tem sem se sam, sama okvarjala. Mislim, da se, je treba uporabiti isto formulacijo kot v drugih eh, direktivah. In sicer, da je to treba uporabiti od trenutka naprej, ko Eh, izvejo od eh, organa, da so osumljeni ali obdolženi nekega dejanja. Vendar sedanja dikcija mm, ne vključuje te besede, dok, torej od trenutka naprej, ko se zavedajo, da so osumljeni ali obdolženi. Zato bi si želi razlago komisije, zakaj eh, tega niso uporabili in zakaj niso prevzeli formulacij iz drugih direktiv in eh, želim vprašati tudi nekaj o šestem in sedmem eh, členu in sicer pravica zupr samo obtožbo in do sodelovanja. Torej želela bi si neke vrste smirnice v zvezi s tem tudi od Agencije za temeljne pravice. Malo me je začudila uvodna izjava 17 in 19. 17, kjer in gospa Weber je to že citirala, se govori, da obstaja neka eh, omejena prisila, torej to ni prepovedano za zagotavljanje informacij ampak to je povezano s šestim in sedmim členom glede pravice do nasodelovanja in tudi do mavka. Ampak ta uvodna izjava kvalificira te pravice. Šesti eh, in sedmi člen pa eh, zvenite nekako absolutno. Torej, in da bi eh, bila kršitev nedopustna. Zato se mi zdi neskladnost med uvodnimi izjavami in besedilom. 19, teda uvodna izjava govori o tem, da eh, pravica do mavka predvsem ščiti pred samo obtožbo. V 17. uvodni izjavi pa eh, pravimo, da je možna neka prisila za zagotavljanje informacij, torej zdi se mi malo nekoherentno celotno besedilo v Angliji in na Beliškem in o teh dveh eh, eh, državah lahko govorim. Torej, kar zadeva pravico do mavka, okolikor jaz to razumem, je tudi Evropsko sodišče se že ukvarjalo s tem. Torej, pri nas je to Eh, pomembna pravica in če si ogledamo, če gledate naprimer tudi kriminalke na, na televiziji angliške, potem eh, eh, policisti vedno tudi opozarjajo pri nalogu za prijetje na te pravice. Torej, niti treba eh, podati izjav, eh, ampak če podate kako izjavo, potem se lahko proti vam uporabi med sojenjem torej v določenih okoliščinah in z eh, ustreznimi jamstvi je to možno. Torej, ta pravica do mavka, to je treba spremeniti in sicer se v, doda nekako v določenih okoliščinah. In mislim, da je to tudi Štrasporško sodišče eh, sprejelo kot dopustno. Želim predvsem informacije komisije o tem in tudi smernice Agencije za temeljne pravice o tem, kako ali je to skladno, vse to skladno s konvencijo ali presega konvencijo in Predvsem je treba eh, zagotoviti tudi skladnost uvodnih izjav s členi. Gospod Sargentini. Hvala. Gospod Morgentini. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratka. Eh, po poročevalec eh, gospod De Jong in gospa Sipel sta povedala že veliko od tega, kar smo hoteli reči tudi sama. Lahko se omejim na točko pravne pomoči za osumljene ali obdolžene osebe. Komisijo sprašujem, kako eh, ocenjuje um, besedo svobode, svoboda v tem kontekstu, kajti moja vlada bi to verjetno interpretirala tako, da prvi dan v Eh, po policijskem zaporu še ne velja za oduzim svobode in da v tem trenutku zato tudi še nimaš pravice dostopa do odvetnika. Mislim, da se ne smemo slepiti. Eh, Odzem prostosti je oduzem prostosti, s tem se ne gre igrati. In eh, kar je povedal poročevalec, torej ta direktiva je seveda zelo zanimiva, potrebujemo pa tudi priporočila, Eh, ki bodo bolj pojasnila, eh, kako uporabljati eh, te pravice do. Želimo nek celovit pristop v zvezi s pravno pomočjo in pri tem seveda ne gre samo za časno pravno pomoč v času, ko poteka postopek sojanja. Pa še zadnja pripomba pri nalogu za prijetje smo pri pravici do odvetnika zelo jasno povedali, da če eh, te izročijo neki drugi državi članici, potem imaš tudi v tej državi pravico do odvetnika. Moja država se je dolgo eh, borila proti temu, ampak to je sedaj urejeno in to je velik napredek. Ampak tudi pri tej direktivi moramo jasno povedati, da eh, tudi v državi prejemnici velja to pravico do odvetnika, kajti to je treba vendarle bolj jasno formulirati, tako da bo enkrat za vsele jasno, da imaš pravico do odvetnika na obeh stranih eh, sojenja procesa. In mislim, da bi Eh, bilo to dobro upoštevati tudi priporočilo gospe Latford o nalogu za prijetje. Hvala, gospod predsednik. Želim začeti s tem, da čestitam komisiji nadal, za nadaljni razvoj pri um, odgovorih na to, kar zahteva stokholmski program. Torej gre na eni strani za splošni pristop, kako se ravna za osumljenci v kazenskih postopkih. Imam eh, tudi neposredne izkušnje s tem in napredek, ki smo ga storili, naredili doslej, naprimer pri pravici do tolmačenja in prevajanja, potem eh, do popolne obveščenosti, obtožene osebe in tudi dostop do odvetnika, ki je temeljna točka. Tu smo naredili velik napredek. Torej, vemo, da ne bomo v stanju uh, uh, narediti veliko več, kar zadeva želje tega štokholmskega, eh, ta, ta štokholmski program do konca sklica tega parlamenta. Uh, zato moram biti tudi malo bolj previden s svojimi pripombami. Tri ukri, trije ukrepi, s katerimi se ukvarjamo in gospa McIntyre se bo ukvarjala z procesnimi jamstvi za otroke, to je zelo pomembna tema, o tem danes dopovdan sicer ne bom govoril. Torej, kar zadeva vprašanje eh, domnive nedolžnosti, mislim, da so določeni znaki, da obstaja vedno ta domniva nedolžnosti, ki, je, ki se včasih v nekaterih državah tudi iz naivnih razlogov malo um, omejuje, erodira. Gospa baronica Latford je naprimer opozorila na to, kar reče policist nekemu um, obdolžencu na kraju dejanja. Torej, moramo seveda uh, zagotoviti ravnovesje, naprimer pravico do molka za obdoženo osebo, ampak to se tudi ne sme zlorabiti. Ampak če obdolženec izbere, da ne bo molčal eh, tudi zaradi dokazov, potem eh, je včasih tudi fizični mok nekako namik eh, oziroma že določena informacija, ampak eh, to pač policisti potem ustrezno upoštevajo. Ampak jaz mislim, da mora veljati seveda načeloma eh, pravica do moka, tako da se sam ne obtožuje s tem ali tudi ne obtožuje drugih s tem. Evropsko sodišče za človekove pravice je eh, ugotovila, in to je povedala tudi gospa Latford, v več zadevah, da dokler so ostrizna jamstva, in zato je pomembno, da imamo taka jamstva, dokler obstajajo taka jamstva, je to možno. Uh, Torej, minimalna pravila glede obravnave osumljenih in obdolženih oseb, mislim, da je to treba okrepiti in zato se seveda strinjam z načelnim pristopom. Potrebujemo temeljne standarde, ki veljajo povsod po Evropski uniji, torej dostop do poštenega sojanja kar zadeva pravno pomoč, pa je zadeva bolj zapletena. Vedno sem se strinjal z drugimi predlogi, ampak pri pravni pomoči imam določene pomisleke. Še vedno mislim, da eh, je pravna pomoč eh, naj bi bila v pristojnosti držav članic. Imamo različne sisteme financiranja, včasih so bolj obsežni, včasih bolj uh, omejeni. In se sprašujem, torej, če država ima določen m, mm, pristop do pravne pomoči, ali to neposredno vpliva na pravice obdolžencev ali ne. Torej, če je do, mm, na voljo dovolj državnega denarja za to ali ne. evropski nalog za prijetje in to je bilo dogovorjeno, naj bi reformirali. Moramo pa biti previdni, da ne govorimo samo o tem, da zahtevamo povsod zadostno pravno pomoč. Obstajajo tudi druge možnosti za eh, zagotavljanje pravic eh, osumljeni ali obdolženi osebi. In zato je treba reformirati tudi druge inštrumente, ki so trenutno na voljo po Evropski uniji. In nalog za prijetje je po moje pomembno področje. In ni dobro, če to obravnavamo s horizontalnimi ukrepi, ker gospe McIntyre ni tu, želim povedati tudi nekaj o procesnih jamstvih za otroke mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo predaleč šli v vprašanje financiranja pravne pomoči. Je pa eh, vitalnega pomena, da imamo več jasnosti kakš, o tem, kakšne informacije se zagotavljajo eh, staršem otrok oziroma tistim, ki imajo starševsko odgovornost. In zelo pomembno je, da pri vseh določbah za otroke morajo biti te določbe tudi primirne za otroke. Da to niso samo določbe, ki so v bistvu bolj napisane za odrasle in se potem uporabijo tudi za pravni sistem za mladoletne. Otroci so drugačni kot odrasli, imajo drugačne potrebe in potrebujo večjo eh, varstvo kot odrasli. In zato Eh, ne smemo enostavno prilagoditi zadev, ki jih imamo za odrasle, za otroke, eh, ker to mogoče ni primirno. Zdaj smo slišali mnenje različnih poslancev. Raz, predlagam naslednje, ker smo še v zgodni fazi postopka in v zgodni fazi razprave in ker je bil današnji namen, da predvsem prisluhnemo razlagam komisije, zato predlagam, da ne, nimamo zdaj drugega kroga, da ne damo spet besede poročevalcem, temveč kar je danes zanimivo, je e, vprašamo komisijo, kako se želi odzvati na vprašanja, ki so bila postavljena. Torej, komisija, prosim vas, da ste kratki ker smo že skoraj pri koncu dopoldanskega sestanka. In mislim, moramo seveda eh, videti, da je čas za sestanek omejen, ampak besedo ima komisija. Hvala, se bom potrudil. Torej, komisija je seveda na voljo za to, da se sestane s poročevalci, s poročevalci v senci, za to, da se pogovorimo o podrobnosti. Ja, pravno pomoč razumem določeno razočaranje, seveda vendar smo upoštevali to, da so pravosodni sistemi zelo različni, da so zelo eh, zapleteni in da so države članice soočene z finančnimi težavami. In eh, zato smo se tudi odločili za direktivo in priporočilo. In Mi smo seveda upoštevali sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pa ni vedno zelo jasna in zato smo želeli ti dlje, tudi ko gre za pravice domovka. In tu moramo upoštevati dva imperativa, ko gre za domnevo nedožnosti. Moramo zagotoviti uh, torej pravičen sodni postopek in spoštovanje procesnih jamstev. In pravica domovka je nekaj, kar ne sme pomeniti posledic za to osebo. Torej, ničesar ne smemo sklepati iz tega, če se nekdo odloči za mok. In torej, tor, zato smo se odločili za tak pristop. Torej, to je to, kar sem želel povedati s tem v zvezi, kar zadeva področje uporabe. Tu je formulacija drugačna kot pri drugih direktivah. Tu smo blizu formulaciji, ki jo imamo v predlogu za Evropskega javnega tožilca. Formulacija je bolj preprosta in bolj naklonjena obdolžencu. Ni treba torej ga obvestiti, Tisti hip, ko je nekdo obdolžen, direktiva začne veljati za njo. Mislim, da lahko s tem zaključim, če ne, ne bomo imeli dovolj časa za, za, za zaključek. Hvala za vašo pomoč. Pravkar smo prišli do torej, meje časa, ki nam je na voljo. Uh, no. Za konec predlagam, da poročevalci se sedijo skupaj s poročevalci v senci in da potem se odločijo, kako naprej, kakšni koraki naj bi sledili v tej, tej skupni razpravi. Zdaj pa moram še nekaj napovedati. Žal moram Eh, povedati, da ne bomo nadaljevali dela v tej dvorani popovdan ob trih, temveč PHS 7C50 in sicer od 3 do 4 popovdan. To je, to bo moje poročilo, o katerem bomo razpravljali in potem od 16.10 do konca sestanka pa bomo v PHS 3 C50. Torej, to mi je žal, ampak očitno tega ne moremo spremeniti. Hvala. Tri ob treh PHS 7C50 in potem od štirih dalje PHS 3C50. Thank you.